Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kolegi, sedite, prosim. Smo začeli z današnjim srečanjem. Če nihče ne nasprotuje, potrjujemo dnevni red. Sklepi koordinatorjev 26. februarja so v vaših dosjejih. Če nišče ne bo nasprotoval, smo torej potrdili takšne odločitve. Pa še nekaj. Na vašo željo smo poslali vabilo gospodu Mariju Centenu, predsedniku Evroskupine, in smo ga povabili, da pride v naš odbor, tako da si izmenimo stališča o proračunu Evropmoča v okviru pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru in pa glede lastnih virov. Kot vemo, ta MFF je na vsak način zelo vezan na lastna sredstva. Pa še nekaj, odbor KONT je povabil naše člane na predstavitev posebnega poročila računske sodišča z naslovom Evropski skladi za strateške naložbe potrebujemo ukrepe za dejanski uspeh. Ta predstavitev potekala v ponedeljek, 11. marca v Strasburu, 15 do 8. v lov N1.3. Prav tako ste dobili zapisnik uh, srečanja 7. februarja. Uh, če ni ugovora, potrebujemo tudi to. In sedaj bom dal besedo kolegu Manki. Gospod Manka bo predstavil svoj predlog poročila o ocenah za proračun parlamenta za 2020. Gospod poročevalec, beseda vaša. celý rozpočet eh, aj, aj Európskeho parlamentu. Hvala lepa. Predsedujoče kolegice in kolegi, celotni proračun Európskeho parlamenta in tudi drugih institucij, tudi komisije, je odvisen od tega, ali bo sporozum o Brexitu sprejet in bomo imeli potem tudi politično izjavo, ki bo poterena, leta 2018, ki pravi, da bo Združeno kraljestvo do 2020 plačevalo v proračun EU, če ne bo prišlo do urejenega brexita, potem. bomo morali prilagoditi vsa sredstva v proračunskem postopku. Naj upozorim še na nekaj kaj smo storili v zadnjih dveh letih. Volitve v Evropski parlament so pred nami in v Bruslju smo razvili koncept Evropskega parlamentarja in veliko glasov slišimo, ki pravijo, da bi to razširili še v Evropske države, da bi imeli nekakšne vsega nekakšna središča za to, da bi pobliže si ogledali evropske institucije, tudi v državah članicah. Razlog je pač, da veliko državljanov ne more odpotovati v Bruselj in zato potrebujemo take, taka mobilna središča, ki bi se lahko približala ljudem, tako bi lahko Evropo ljudem približali. In tako bi lahko tudi bolje razložili ljudem, kako EU deluje, Evropski parlament deluje. In to bi bilo pozitivno tudi za evropske volitve. In zato tudi predlagam, da bi, kar se tiče naslednjih evropskih volitev, imeli taka središča po državah članicah. Sedaj pa posamezna poglavja, politika stavb. Tukaj si želimo imeti pregleden postopek, kar se tiče nepremičnin, pa tudi potrebujemo odločitve, ki bodo sprejete hitro stavba PHS. Do konca leta bomo sprejeli odločitev, kateri scenarij bomo izbrali, ampak katerokoli možnost že bomo izbrali, konc koncev, bo pomembno, da bo osebe odšlo iz te stavbe v drugo stavbo in zato potrebujemo seveda denar. Prejšnji teden je bilo tukaj pet generalnih direktorjev in slišali smo, gospod Linhus, kako kaže z izdatki. V poročilu generalnega sekretarja imamo tudi določene številke. Mnenja sem, da je sedaj naša naloga, da natančno preverimo te številke in da potem iščemo najboljše možne rešitve za to, da bomo oblikovali izdatkovno plat, kar se da optimalno. Na naslednjem sestanku s poročvalci v Senci bomo spregovorili tudi o možnih prihrankih. Sedaj pa naj spregovorim še o področjih, kjer vidim možnosti za prihranek. Prvo področje, to je stavna politika, politika stavb na splošno. Naj se gre za opremo stavb ali kaj, kar, kaj drugega. Tradicija je že, da imamo preseške na tem področju in tukaj imamo potencial, da bi prihranili kar nekaj milijonov evrov. Potem pohištvo, opremljanje. Gospa Linhus je prejšnji teden potrdila, da na tem področju po določenim okoliščinem lahko privrčujemo in to bi tudi seveda predlagal. Potem nadaljne možnosti za prihranek imamo tudi pri tako imenovanih contractual drivers, ki pogodbeni vozniki, pogodbeni šoferi. Tu bi lahko nekaj prehranili, pa tudi pri potnih stroških poslank in poslancev. Pa tudi pri storitvah za pogodbene voznike. Tukaj imamo gotovo še kar nekaj možnosti za prihranek. In potem še eno področje, tehnične, tehnična infrastruktura, tukaj bi lahko še kar nekaj prihranili, pa potem tudi parlamentarni asistenti. V vsakem parlamentarnem obdobju imamo določena sredstva na voljo, ki niso izčrpane in tudi to, kad so ostale še nekatere rezerve. Seveda vsakokrat je potrebno sodelovanje institucij pri tem in pri tem lahko vsakokrat kaj prihranimo. Generalni direktori so poročali o tem, poročali so o tem, da so prihranki že, bili storjeni. Predsedstvo pa je gospod Viland naprimer potrdil, da ima tudi predsedstvo potencijal in lahko najde določene rezerve. Zato torej bi od generalnega sekretarja prosil, da preveri še dodatne možnosti in še kaj privačuje v sodelovanju seveda z drugimi institucijami. Potem pa tudi zunanje storitve prevajanja organiziranja konferenc, energija, tudi tukaj bi lahko prihranjeni. In potem imamo tudi različne sedeže parlamenta, Bruselj, Strasbourg, Luksemburg, pri potovanjih lahko še znižamo potne stroške, naprimer tudi s pomočjo videokonferenc, potem določenih potovanj sploh ne bo. Kar se tiče področja varnost, leta 2020 bo veliko novih naložb. In glede tistih velikih naložb, ki smo jih začeli, bomo imeli še zadnje tranše, ki jih bo potrebno izplačati, ki jih bo potrebno plačati. To pomeni, seveda, da smo obvezani, zavezani temu. Imamo tudi projekt IPEX za celovito informacijsko tehnologijo za Evropski parlament. Na tem področju se moramo dobro spoznati najprej, da bomo točno vedeli, nekateri izdatki so že bili postarjeni na tem področju, kar se tiče varovanja stavb od leta 2016. Prosim pa tudi pravo, da dobimo povzetek vseh teh stroškov in izdatkov za varnost. Še nekaj potrebujemo. To zadeva programe za storitve za poslanke in poslance. Informacijske eh, rešitve. Tudi tukaj bi radi dobili več informacij, koliko je to stalo. Veliko kolegic in kolegov že ve, da imamo tudi parlamentarne asistente, ki so naprimer delali eh, že dva mandata, skoraj deset let, torej nekaj dni manjka do deset let lahko se zgodi, da potem nimajo pravice do pokojnine. To moramo nekako razrešiti. Imamo asistente, ki bodo nadaljevali v naslednjem mandatu, nekateri pa bodo parlament zapustili in ne bodo torej imeli teh desetih let in bi lahko potem imeli težave pri uveljavljanju pokojnine. 10. decembra 2016 smo imeli sestanek predsedstva na temo praktikantov in rad bi prosil tudi za povzetek z tega sestanka. Potrebno pa je vse skupaj oblikovati tako, da bo 2. julija 2019 začelo veljati pravilo, ki je bilo takrat uveljavljeno oziroma navedeno, tako da bi torej praktikanti dobili pravilo dovolj sredstev, če delajo za poslanka ali poslanca, za poslanca ali poslanko, da bi si pokrili vsaj stroške za vsakodnevne stroške za življenje. Potem imamo tudi področja, kjer se naprimer tudi daš kaj prihraniti. Tormači tormačijo naprimer tudi razložitve glasov in to ima samo en namen, da torej poslanec predstavlja svoj volilni okraj. Zato bi rad eh, bolj podrobno analizo teh ustnih obrazložitev glasovanj, koliko to stane. Prav tako bi svetoval drugim poslancem in poslankam, če želite obrazložiti svoj glas, lahko to storite tudi na drugačen način, naprimer pisno. Ni potrebno to vedno storiti ustno. In potem še eno področje, prostovoljni pokojninski sklad. Čez nekaj let bo morda ta sklad prazen in zato prosim tudi evropske revizore, da preverijo ta pokojninski sklad. Rad bi seveda prosil tudi za poročilo. Potem še ena stvar, sodelovanje med institucijami. To mora teči tekoče, gladko. Tukaj določene vrzeli še so, tudi kar se tiče varnosti, kar se tiče voznikov, kar se tiče prevajanja, tolmačenja. Gospod Viland je omenil, da bi lahko imeli skupne varnostne službe za vse institucije. To si moramo gledati, kako bi to lahko oblikovali. Tudi tukaj bi lahko kaj prihranili prosim tudi generalnega sekretarja, da preveri obstoječe sodelovanje med institucijami in išče potencijalne sinergije. Ko sem prejšnji mandat bil poročevalec, smo prihranili 11 milijonov evrov pri tolmačenju. Institucije so takrat v polni meri izčrpale svoje zmogljivosti. niso iskale prihranka v drugih institucijah. Mi smo prosili za to in smo potem prihranili pritovatno svežnjo delovanje institucij. Še nekaj. Včeraj je zasedal odbor. za boj proti spolni neenakosti. Kar nekaj napredka je že, ampak še vedno obstajajo precej zapleteni postopki. In tukaj gre tudi za. Psihično in fizično šikaniranje določenih oseb, in te primere, teh primerov se moramo lotiti že na samem začetku, Zato smo sedaj imenovali lani šest oseb. Po volitvah pa bomo dobili nove poslanke in poslance, nove praktikante, nove asistente, asistentke in zelo pomembno je, da če se to spet zgodi, da bo prišlo, da bomo imeli možnost, da se te osebe obrnejo na pristojne osebe in da se obrnejo tudi tako na posrednika kakšnega ombudsmana, da se to reši takoj, ne pa kasneje. Seveda moramo za to tudi nameniti določena finančna sredstva. Teh težav se je sedaj potrebno bolj profesionalno lotevati. Pa še nekaj, kar omenjam poročilo. To sem že dejal. Potrebujemo več videokonferenc, da bomo malo potovali. To je dobro za okolje, lahko pa tako tudi znižamo potne stroške, ker pač imamo tri sedeže parlamenta. Veliko kolegov se bo še spomnilo na to, da smo želeli poenostaviti celoten poročanski postopek. Tudi tukaj imam nekatere predloge za poenostavitev in to bi rad priložil svojemu poročilu, ko se bo ta mandat iztekel pa bi rad zahteval, da spostavimo novo delovno skupino in ta delovna skupina bi naj nadaljevala z delom in bi iskala še nadaljne prihranke pri tolmaških službah, pri naših sestankih in tako dalje. Šele po poletju bo možno nadaljevati z delom. Zato bi rad ta modus operandi, uporabil tudi za notranji proračunski postopek. In ti dokumenti so potem mišljeni za drugo generacijo po volitvah, tako da bodo lahko nadaljevali z delom. Lahko prihranimo veliko pri prevodih, veliko prevodom se lahko izognemo, tudi veliko sestankov lahko črtamo. To je vse predsednik, na kratko. Zelo se veselim razprave in trdno sem prepričan, da bomo sposobni predložiti dober proračun za Evropski parlament, čeprav nimamo prav veliko sredstva na voljo. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod poročevalec. Hvala za ta zelo modr povzetek, spodbuden povzetek izpostavili ste področje, kjer bi lahko nekaj privrčevali in seveda mislim, da eh, parlament lahko zgledno upravlja svoj proračun in tako potem tudi poveča svojo vlogo na splošno. Sedaj pa poročevalci v senci, ki so tukaj gospod Rubik. Gospod Fernandez, ehm, ste dobili njegovo sporočilo? Ne, na mesto njega ne. Potem pa gospod Krmel. Vi pa ste tukaj. Hvala lepa, predsednik. Rad bi se prisrčno zahvalil poročevalcu. To je resnično zelo obsežno, podrobno poročilo in mislim, da je omenil tudi najpomembnejše teme. V bistvu pa gre za kvadraturo kroga popolnoma se strinjam z njim, da lahko prihranimo sredstva, še prav posebno s tem, če se v Evropskem parlamentu osredotočimo na bistvene stvari. Tudi sam imam vtis, da bi morda ta ali oni sestanek bil tudi nepotreben, morda ni potrebno vse imeti z vsemi službami, ki jih potrebujemo, če bi vsi natančno povedali, ali bomo nazočili ali ne, pravočasno, potem bi lahko prihranili pri prevodih, naprimer. Kaj ti vemo, da imamo veliko sestankov, kjer imamo zagotovljene določene storitve, pa jih ne uporabljamo. Verjetno poslanec govori o tolmačih. Tako bi lahko morda dosegli več, tudi kar se tiče, naprimer, tiskanja. Veliko tiskamo, veliko dokumentov natisnemo, potem pa to konča kar v košu. Mislim, da bi morda lahko ostavili tudi več na elektronske medije. Tako bi lahko gotovo veliko prihranili. Ostalo pa so potem tudi področja, kjer moram reči, da v parlamentu ne moremo biti vedno na čelu vrčevanja. To, tako pogumni pa moramo biti. Tisoče obiskovalcev imamo, vsako leto potrebujejo svoje storitve in poslanec mora imeti možnost imeti zadosti sredstva, zadosti osebja, zato to je ena najpomembnejših tem. Tudi, naprimer, varnost na internetu. Katastrofano bi bilo, če ne bi bili dobro opremljeni na tem področju in prišel do napada, to bi bil zelo slab znak. Torej, možnosti za očevanje so tudi omejene, vseeno pa, kolikor se le da, moramo biti seveda proaktivni. Hvala. Merci, madame. Hvala, gospa Jatenmaki. Je gospodu Deprejo poslala svoje sporočilo? Morda, gospod Deprej? Ja, res je, gospod predsednik. Uh, ehm, kolegica mora nekam drugam oditi, se pravčuje. Najprej bi se zahvalil gospodu Maki za zelo poglobljeno delo. Zelo hitro je delal in gospa Jadr Maki se številnimi točkami poročila strina bi pa samo izpostavil še nekaj elementov. Predvsem gre za predlog tega besedila. Kot prvo, znižanja, gospod Manka pravi, da bo treba nekatere izdatke znižati. Uh, treba tudi poštevati predlog eh, generalnega sekretarjata. Uh, Naša skupina meni, da splošna številka teh eh, prihrankov mora biti količinsko predeljena. Splošna številka proračuna za 2020 eh, ne sme ehm, se povišati več eh, glede na leto 2019, kot pa se je številka povečala med 2018 in 2019. Trenutne ehm, številke so pretirane in če želimo Eh, leta 2020, da um, rast proračuna ne bo um, višja kot pa med 2018 in 2019, potem moramo leta uh, eh, 2022-2023 milijonov prihraniti. To moramo tudi direktno povedati. Nasplošno se sicer strinjamo, ampak gledajte, moramo zastaviti jasne zneske teh prihrankov, ki želimo. Potem gospod Manka. Uh, je zelo goreče zagovarjal tudi vzpostavitev teh centrov za evropske izkušnje. No, naša skupina ni v celoti navdušena na to pobudo, moram reči. Naj povem, zakaj. Kot prvo. Tukaj nismo v neki zvezdni državi, kjer bi imeli centre za izkušnje v različnih zvezdnih državah. Bundestag, na primer, Ne samo pač povem, kakšno je naše, um, eh, naše stališče, skupine. In res zanimivo, v bistvu poslanec um, predstavlja um, določene ljudi. Če bomo sedaj kar postavljali vse te evropske centre, potem mislim, da lahko še o tem na dolgo govorimo, ampak parlament eh, ima svoje eh, izpostave po vseh državah, zato ta Evropski centr se nam ne zdi smiselen in zato naša skupina res ni navdušena nad tem, da bi sprejeli to pobudo. Potem isto, še nekaj drugega. Kot je bilo um, rečeno v poročilu generalnega sekretarjata, ustvarjam pa nekatere diplomatske službe v Džakarti in pa še v drugih državah in prestolnicah. In pristojni v Vašingtonu ne bi se preselil v Džakarto. Takšen je načrt. Ampak kje so pa argumenti za to? Zakaj ne bi se to zgodilo? Kje pa je potekla razprava? Eh, in zakaj se na koncu sprile ta odločitev? Gledajte, že imamo sedaj veleposlaništva, vseh eh, držav članic EU tam. In sedaj bomo imeli potem še um, Evropsko službo za ravno delovanje, tudi oni imajo pobude in mi kot parlament bomo pa imeli še en dodaten odbor za ne vem kaj. Spet. Ne vem, to se mi zdi nekoliko preveč. Včasih pa se moramo vprašati, ali je določen korak smiselen. Da bo imela EU tam, ne vem, tri, štiri različne um, organizacije, predstavništva, to ne vem, res težko si to sploh predstavljam. Ne vem, zakaj je to smiselno. Sicer sem za federalistično Evropo, torej sem za Evropo, ampak vseeno. Pa še nekaj. Potem gospod Manka je še predlagal druge prihranke na nekaterih področjih. Lahko o tem še govorimo pri pripravi seznama za glasovanje. Pa še nekaj bi dejal. Pri poročilu o proračunu za parlament. Moramo na eh, nek način sanirati proračun, naprimer glede financiranja stavb. Tukaj naj bi izbrali ta sredstva, ampak ne vem, mislim, da moramo biti tukaj bolj jasni. Moramo imeti neko posebno postavko za stavbe, ne pa da je to kar zmešano. Ker ti na koncu so ti zneski podcenjeni. Na koncu so stroški prodaje vedno višji. To, kar se je do sedaj dogajalo, je nespremljivo in moramo zastaviti to bolj jasno, kot pa je sedaj. No, o tem se še želimo pogovoriti s poročevalcem in upam, da bomo našli nekatere uh, točke soglasja. Potem pa še dve stvari, ki bi jih rad omenil kot pozitivni. Uh, Glejte, sedaj samo zaradi birokratskih razlogov v um, kakšnem mesecu ali pa v dveh mesecih se stvari prestavijo. Ko gre za asistente. In ne vem, kako to še kje druge poteka, um, razen tukaj. To je v bistvu kršitev pravic. To je nespremljiv škandal in tukaj moramo nekaj storiti. Potem pa še zadnja točka. Gospod Manka, hvala lepa, da ste menili vprašanje. Uh, torej, prostovoljnega pokojninskega sklada. O tem smo že v preteklosti govorili in ta sklad je vzpostavil parlament. parlament je sprejel to odločitev, da oblikuje ta sklad. In potem so rekli vsem poslancem, lahko imate dostop do tega sklada, če mesečno prispevate v ta sklad, obenem pa bo v to prispeval tudi proračun parlamenta. In proračun parlamenta je nanaš, se je nanašal na dve tretjini, potem pa poslanec pa je dodal eno tretjino. Takšno je bilo pravilo eh, tudi pri tej uredbi. ko smo oblikovali statut za poslance, smo izredno dejali, da pravice iz tega sklada bodo še vedno ohranjene v celoti, brez omejitev. Zato ne želim, da delamo težave iz tega. Glede, nišče tukaj ne želi ničesar izkoristiti. To je bilo čisto normalno sprejeto v predsedstvu, v parlamentu. In to so bile zaveze in treba jih spoštovati. Če se imajo zaveze, potem jih treba upoštevati na koncu. Gospod predsednik, to so naše glavne pripombe in gospod Manka še enkrat, seveda, smo na razpolago za dodatne eh, razprave, tako da bomo našli čim boljše rešite. Hvala. Hvala, gospod Depre. Sedaj pa gospod omrži, guje. Ampak ne, ne želite besede. Gospod Taro, boste vi govorili v imenu zelenih? Gospod omrženi. Hvala. Bom govoril tudi v imenu guje, če želite, z veseljem, ni problema. No, tukaj sem imel Helge Trupel, naš pročovak v senci. In želi, da povemo naslednje. Kot prvo bi se kolegica rada zahvala gospodu Maki za to odlično delo. Uh, in zeleni so glavna strinja. In med dodatnimi elementi iz predloga sprememb bi omenil še nekaj drugega. potrebno bolj drzen uh, pristop glede izmenjave informacij, glede vseh funkcij v uradih in potem še uh, več pojasnil glede um, tega, da se pošilja torej osebe EP v Džakarto, potem nekateri elementi, ki so pomeni zelene pri prevozu, pri prometu, um, kar je povezano z evropskim implementom in potem še kakšna vloga DigiCom pri naravi komunikacije pri preliminarnih dogovorih, kot naprimer pri direktivi za avtorske pravice. In še preglednost in vprašanja, ki so s tem povezana. Jasno, se strinjamo s poročevalcem, da se lahko še marsikaj prihrani, lahko še kaj spremenimo glede tega predloga, ki je pred nami. In še nekaj. Eh, še moja osebna pripomba. Se strinjam z gospodom Deprejem, ko ta omenja to, da se predstavlja federalna institucija po različnih regijah glede federalnih tem. To sedaj dejansko je velika težava in mislim, da bi morali biti tukaj pri tej proračunski postavki bolj odločni. No, sploh ne vem, če bi to rekel na glas, ampak se ne strinjam s gospodom Deprejem glede tega zasebnega pokojninskega sklada, kajti kot pravite, parlament je to oblikoval in ja, res je, večina parlamenta je to spostavila, so glasovali za to. Ampak po drugi strani pa res, da da vse skupaj ni bilo čisto pošteno. Tudi to ni bil najboljši predlog, eh, ampak ok, parlament ga je na koncu izglasoval. In vključili so tudi to tveganje, eh, to je, torej zasilni pokojninski sklad, to ni parlamentarni sklad. Eh, ko smo to prvič dobili na svoje mize pred dobrim letom, moram reči, da takrat bi dejal takole, da tisti, ki so oplačevali v ta uh, sklad, mora dobiti ta sredstva na, nazaj. Ampak preostanek pa se nanaša neko tvegane. Um, to je tako kot, naprimer, če se ukvarja z luksemburškimi zasebnimi pokojninskimi skladi, vedno obstane neko tvegane. In karkoli že bo iz tega, nekega dne bomo vsi v pokoju. In ko bom v pokoju, torej, um, bom pa morda drugače govoril, kot pa sedaj. Hvala. Sedaj pa kolegi in kolegice, če želite besedo, der, prosim. Primero quiero felicitar al señor Manca. Hvala. Najprej želim čestitati gospodu Manki za predloge, ki jih je podal. Mislim, da so predlogi dobro, so v skladu z stališči skupine, iz katere prihajava, je pa tudi v skladu s tem, o čemer smo razpravljali tekom mandata. Zato mislim, da bo enostavno najti dogovor z drugimi političnimi skupinami. Strinjam se za gospodom Deprejem, ko pravi, da moramo biti bolj konkretni ko govorimo o tem, katere cifre želimo znižati v proračunu. To bo tudi del pogajanj, ki nas čakajo med političnimi skupinami. Mi se bomo vedno zauzemali za to, da bo porast proračuna usklajen z inflacijo um, ali pa v primeru z porasti iz prejšnjih let. 3,58 je eh, številka, ki je ne sprejemamo, kajti mislim, da bi moral biti porast vsaj tolikšen, kot so zrasli stroški življenja. Potem remasaž. Mislim, da je to dobra tehnika pri proračunu. Denar, ki ga nismo porabili tekom leta, lahko porabimo za recimo plačilo, poplačilo posojil, ki smo jih najeli za stavbe. Ne, se, ne zdi pa se mi prav, da predvidemo preveč sredstev za določene postavke, da nam potem uh, ostane denar na koncu leta in da potem s tem pokrivamo stavbe. To se mi ne zdi prav. Da pa porabimo denar, ki je ostal ob koncu leta za poplačila posojil, to pa se mi zdi prav. Potem še neke točke so tukaj pomembne. Uh, gre za pokojninske pravice asistentov. Res ni prav, da nekdo, ki dela kot asistent, uh, dva mandata, na koncu ostane brez pokojninskih pravic, zato ker jim mogoče zmanjka mesec delovne dobe. Pomembno se mi zdi, da je gospod Manka na to opozoril. Podobno velja za povračila, ki jih dobijo naši asistenti, ko se udeležijo misij. Mislim, da bi ta povračila morala biti na isti ravni kot za poslance, kaj ti stroški so enaki, ne glede na to, ali si poslanec ali funkcionar. Tukaj smo poskrbeli za manjšo posodobitev, manjšo prilagoditev, ampak parlament je zahteval, da bi povračila bila na enaki ravni za poslance in za asistente. Sedaj pravi trenutek, da poskrbimo za to, tako da bodo na novo izvoljeni poslanci vedeli, kakšni bodo stroški in bodo lahko temu prilagodili stroške pisarne, imeli bodo na voljo vse informacije in tako naprej. Razumem, da nismo želeli sredi mandata spreminjati pravila iger, ampak sedaj pa je treba to začeti izvajati v praksi, zato da bodo v začetku naslednjega mandata sem zagotovljeni enaki pogoji. potem. Treba je povdariti pomen boja proti nadlegovanju. Tistim, ki so žrtve nadlegovanja, je treba pomagati in to na ustrezen način in uh, pravočasno. V tem trenutku, kot je povedal gospod Manka, nimamo dovolj usposobljenega osebja zato da bi lahko pomagali žrtvam, čeprav so bile sprejete nekatere izboljšave. Pa še obrazložitve glasov. Gospod Manka predlaga, da bi tukaj spremenili sistem. Jaz bi bila še bolj. Uh, radikalna, jaz bi jih kar črtala. Mislim, da ima gospod Manka prav, ko pravi, da imamo poslanci dovolj različnih medijev za to, da pojasnimo, zakaj smo glasovali tako ali drugače. To lahko naredimo na družabnih omrežjih, potem parlament nam daje na voljo audiovizualne storitve. In mislim, da bi lahko veliko prihranili, če bi črtali uro ali uro in pol obrazložitve glasov z celotnim uh, eh, zatolmačenjem v, v vse jezike. Tukaj ta strošek uh, res ne upravičuje koristi, ki jih prinašajo obrazložitve glasov. Hvala lepa, sedaj pa Hosner Fernandez. Hvala gospod predsednik. Ne se navežem na to, kar pravi kolega Depre in pa druge. Ampak najprej hvala lepa gospod Manka za vse opravljeno delo do sedaj. In res, prosim, da ne popuščate populistom. Kot vedno bomo tukaj imeli veliko predlogov sprememb, ene niste osebe morda, in številni od teh predlogov niso spremljivi. No, pa v predvoljni kampanji se bo to dogajalo in morda bomo prišli do nekaterih stvari, ki so neopravičljive. Potrebujemo seveda strogo določen proračun, ampak za dosti sredstvi. Mislim, da imamo sedaj kakovosten predlog in Če si bomo odrekli našim predlogom, bo na slabšem eh, demokracija, pa tudi kakovost našega zakonodajnega dela. In prav ta odličnost pri pripravi zakonodaje se mora nadaljevati. To mora biti naš glavni cilj. Mislim, da um, je jasno, da uh, dobra zakonodaja tudi prinaša določene stroške in um, evropejci za to plačujo, ampak če pa zakonodaja ni dobra, pa tudi na nek način plačajo posredno. Potem naprej, se strinjam s pročevalcem, mislim, da lahko marsikaj privrčujemo. Lahko znižamo prilagajanja. Je pa treba vedeti, da ko gre za odstotke, za kategorijo 5 pri večletnem finančnem okviru, je res, da želimo ta odstotek znižati v primerjavi z drugimi institucijami. Nikoli ne smemo pozabiti, da v proračunu Evropske unije so težje institucije in pa upravni stroški um, dokaj nizki, torej predstavlja manj kot 7 odstotkov uh, celotnega proračuna Evropske unije. Uh, in pogosto zelo dolgo govorimo o teh 7 odstotkih, več eh, o tem, kot pa o drugih 93 eh, odstotkih, ki so pomembni za večjo konkurenčnost Evropske unije, za delovno mesta in pa za MSP. In podobno. Prav tako podobno se velja, velja za gospodarsko, zemeljsko kohezijo. Vse to je proračun. Na vsak način pa je še vedno bistveno, da parlament da zgled na vseh različnih ravneh, tudi pri proračunu. Na vsak način želimo absolutno preglednost. No, še vedno moramo biti pozorni glede zvišanj, moramo dati zgled, ampak obene pa moramo poskušati zniževati izdatke, ki niso nujni, kot eh, že v preteklosti. Lahko poskušamo doseči nekatere sinergije, tako da bomo privrčevali, da bomo storili več z manj sredstvi, bolj smotrno. Kot rečeno že na začetku, moramo tudi varčevati, ampak potrebujemo pa tudi odličnost pri pripravi zakonodaje. In to mora biti naš glavni cilj, odličnost zakonodaje. Hvala lepa, Jose Manuel. Sedaj pa gospod Ward, beseda je vaša. No, hvala. Se nisem želel oglašati, ampak sedaj pa um, so me kolegi spodbudili k temu, da nekaj rečem. Več let sem bil v Združenem kraljestvu kritičen glede nekaterih mehanizmov in pa financiranje, ki je bilo na voljo za poslance v Westminsteru, tako da lahko predstavljajo svoje volilne okrožja in eh, da se pogovarjajo z voljivci. Večkrat sem bil kritičen. In tukaj, v tem parlamentu, mislim, da imamo tudi včasih podobne težave kot britanski poslanci. Imamo neko osnovno raven, eh, ki mogoče poslance normalno pravijo svoje delo. In mislim, da je pomembno ohraniti to raven. Prav tako pa je tudi bistvo, da rečemo, da različne države imajo različne kulture in pa zahteve ter tudi različno velikost eh, volilnega okrožja. Če bomo sedaj imeli univerzalni pristop za vse, bo to težko. No, ampak, kar je pa zelo zaskrbljujoče v tej sicer smiselni razpravi, pa je ta koncept, da ne bi omejevali sredstva za to, da nekateri želijo, naprimer, um, govoriti v, poslancu, uh, v parlamentu uh, kot običajni poslanci, ne kot koordinatorji ali pa kot uh, vem, predstavniki, kot ljudje v, v hierarhiji. Ne, tukaj govorim o poslancih, običajnih poslancih, ki govorijo in se pogovarjajo, naprimer, z javnostjo. In mislim, da um, pri tem je dvoje zelo pomembno. Uh, želimo čim širši dostop pri teh um, običajnih uh, govorih ali pa običajni komunikaciji in še kot drugo, mislim, da tukaj v parlamentu seveda je tudi izgovna plat zelo pomembna in moramo to podpirati, tako da lahko ljudje govorijo o svojih uh, maternih jezikih, če to želijo. In ljudje, potem v državah članicah morajo vedeti, kaj se tukaj parlamentu dogaja in potem lahko, mislim, da ljudje tudi slišijo v svojem materem jeziku. To je pomembno za demokracijo in za dostop do demokracije. Mislim, da je naše darilo celotnemu svetu, da eh, imamo angliščino kot lingua franco, torej kot univerzalni jezik, ampak ne sme biti to obvezno. No, včasih poskušam sam komunicirati v drugih jezikih, nisem vedno čisto uspešen. Ampak skratka, želim povedati, ljudje morajo imeti dostop do informacij v ustreznih jezikih, matrih jezikih. In če bomo sedaj to začeli omejevati, bo to velika težava za marsikaj. Hvala. Merci. Nihče več ne želi besede. Naj vas opozorim, kolege. Um, tukaj je veliko katastrof. Naš poročevalec je tudi um, član predsedstva. In naj smo zahvalim, kajti to leto smo se pogovarjali o predlogu. Uh, in obenem se je tudi predsedstvo pogovarjalo o tem. To je sedaj nekaj novega. In moram reči, da moramo poskrbeti za to, da um, se te težave težave glede prekrivanja ne bodo uporabljale. Gospod Manka, ste član eh, predsedstva in zato se lahko odzovete nekatere vprašanja, sploh glede naprimer teh diplomatskih uh, služb hm, po svetu. In naj se navežem na gospoda Depreja. De Glejte, Evropa nima pravih pristojnosti na področju zunanje politike ampak vseeno, ta že imamo sedaj um, Evropsko službo za zvonanje delovanje. Če sedaj parlament želi še svoje diplomatske predstavnike v drugih državah, potem nas bodo nekateri državljani vprašali, gledajte, kaj pa si mislite s tem. Um, in potem bomo morali mi kot poslanci razlagati, zakaj pa smo porabili vsta denar, kajti to je javen, jako da plačovski denar. In res, včasih vse stvari niso čisto smiselne. In gospod Manka, eh, sedaj pa vam dajem besedo, če želite odgovoriti kolegom. Ďakujem pekne, pán predseda, aj všetkým. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za njihove pripombe. Vse sem si zapisal. Trdno sem prepričan, da bomo večino zadev lahko skupaj razrešili. Hvala lepa tudi vam, osebno, predsednik. V preteklosti ste izvajali velik pritisk za to, da bi poročilo predsedstva prišlo takoj na sestanek odbora za proračun. Zato spoh nisem skrbel jaz, kaj ti generalni sekretar je ta postopek že pripravil, tudi zahvaljujoč pritiska predsednika našega odbora. Hvala lepa za to. Sedaj pa to, kar je dejal kolega Hobart. Veliko nas je to omenilo, da bi poslanci seveda morali imeti možnost komunicirati v svojem jeziku. Ampak pri ustnih obrazožitvah ne, bi lahko varčevali. Lahko bi poslanke in poslanci govorili v svojem jeziku, ampak razprave tako ali tako ni, tako da ni potrebno imeti tolmačenja. Vsaj ne v 24 jezikov. To je predrago. Poslanec lahko obrazloži glasovanje za vse za svojo državo, ampak tega ni potrebno tolmačiti. Strinjam se z Alde, to bi lahko tudi popolnoma odpravili. Ampak To moramo storiti postopno. Prvi korak bi lahko bil, da bi obrazložitev glasovanja bila na koncu plenarnega zasedanja, tako da bi vsi počakali na ta trenutek in potem bi se morda veliko ljudi temu odreklo, potem pa bi lahko sprejeli še nadaljne ukrepe. Še nekaj, kar ni dobro. Naprimer, imamo pisna vprašanja komisiji, ki se jih registrira in veliko poslancev bi radi, rado zastavilo, kar se da veliko vprašanj komisiji za to, da bi dobili plus točke, ampak vsako vprašanje je pred dvema letoma stalo 700 evrov. V odboru sem že govoril o tem pred dvema letoma in naš odbor se je strinjal z mano pri tem, da so ta vprašanja za komisijo nekaj časa na nebi vodili v statističnih podatkih. Če statistike ne bi bilo, bi poslanci resnično spraševali samo to, kar morajo spraševati in si ne bi izmišljevali nekih vprašanj za plus točke. V tem odboru ste se strinjali z mano, na plenarnem zasedanju pa nam to ni uspelo uveljaviti. Ampak nadaljna reforma, ki smo jo izvedli od leta 2015, je bila ta, da smo število vprašanj za komisijo znižali za 9 tisoč in prihranili smo 6,3 milijona evrov. In to je uspeh. Veliko vprašanj za komisijo je odveč. Veliko vas je govorilo tudi o pokojninskem skladu. Strinjam se z gospodom Deprejem. Včeraj sva, sva se pogovarjala z Watsonom, Grenom Watsonom, ki je že v pokoju. Ampak zdaj so zvišali pokojninsko dobo na 65 let. Brez pokojnine je Graham Watson ostal dva tedna pred rokom in to ni normalno, ne moremo tega spremenjati tako na hitro. Če želimo dvigniti starost za pokojnino, potem moramo to napovedati veliko prej, ne zgolj dva tedna pred dejstvom, pred začetkom reforme. Ta poslanec bo izgubil velik del svoje pokojnine. Tako pa to ne gre sedaj pa še ramasaž. Ponovno zbiranje sredstev. Že dolgo delam tukaj in rad bi upravil pristop. Že dolgo vemo, da je potrebno vrčevati. Tako da, če vnaprej plačamo za stavbe, naprimer, lahko prihranimo do milijona evrov zaradi obresti. Torej, te prihranke moramo skrbno načrtovati vnaprej, tako da bomo lahko ostrezno v pravem trenutku vedli plačila. Če bomo vnaprej plačali za stavbe, bomo s tem prihranili. Če že vnaprej načrtujemo, lahko sredstva prihranimo še pa posebno, kar se tiče obresti. Veliko vas je omenilo tudi to, da želite dobiti konkretne številke. Strinjam se z gotovom Fernandešom, potrebujemo konkretne številke, to redno preverjam in ko vem, da vsako leto ostane določeni vrstici nekaj sredstva, potem imam argument, da in tega lahko uporabim, tu lahko kaj privrčujemo. Moram pa seveda biti gotov tudi, da ne, bom, ne bo to pomenilo težav, konkretno za evropske državljane. 14. marca bom podal konkretne številke. Konkretne številke že imam v svojih dokumentih, ampak rad bi resnično zagotovil, da so to realistične številke. Imam pa že osem številčno številko v svojih dokumentih. Toliko bi lahko prihranil in to ni populizem, to bi rad predložil nekoliko kasneje, kot sem dejal. Potem je bilo govora tudi o federalizaciji. predstavništev pa nimamo po vseh državah sveta. O tem bi lahko se bolj podrobno še pogovorili 18. marca na drugi izmenjavi mnen. Potem bi se rad še enkrat zahvalil vsem za vse spodbude, predloge. Zelo se veselim nadaljnih sestankov s poročevalci v Senci. Želim si, da bi pripravili dober osnutek proračuna, odporen proračun istočasno pa želimo financirati tudi vse, kar je potrebno financirati. Ne želimo po nepotrebno zastavljati projektov. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod poročevalec. Zaupamo vam, da bo osnutek proračuna za parlament najboljši možni in da bomo seveda tudi privrčevali, kajti smo odbor za proračun in moramo bdeti nad tem. Moramo predlagati zniževanje izdatkov, zato da nas ne bodo sumili, da ne uporabljamo dobro sredstev, dokopačevalcev. kolegi iz nacionalnega parlamenta se ločajo v davkih. In kar se tiče pogodbe, ki zagotavlja ustrezna sredstva v evropskem proračunu, moramo to zagotoviti. Tako da moramo torej zagotoviti, da smo zelo strogi pri uporabi javnih sredstev. Tako, s to točko smo zaključili. Hvala lepa našemu poročevalcu in poročevalcem v senci časovni razpored, ki je pred nami, je sledeč. 13. marca je rok do 13. za oddajo predlogov sprememb, to pa če manjka. 18. marca bomo imeli drugo izmenjavo mnen, ko bomo torej upoštevali tudi predloge sprememb, ki jih bomo dobili. 25. marca bomo ta osnutek poročila sprejeli v odboru, poštevali bomo predloge sprememb, 27. ali 28. pa bo to na plenarnem zasedanju. O tem poročilu bomo glasovali takrat na plenarnem zasedanju. Alors, on m'a dit que compte tenu de la, de la brièveté des délais, le 13 mars. 13 mars, to je jutri, torej zelo blizu. Zato bodo predlogi sprememb zgolj v angleščini, ker je rok tako kratek. Je li je kdo proti temu? Temu, kar je ja, gospod Howard. Prav. Tako. Sedaj pa gremo naprej. Predsedite študije o poročunu Evropske unije za enakost spolov in izvenjam mnen o izvajanju akcijskega načrta odbora za poročun za končevanje načela enakosti spolov. Kolikšni meri se spoštuje enakost spolov pri izvrševanju proračuna Evropske unije? Ta študija je posodobitev študije iz leta 2015. To je pripravilo več avtorjev, Blumeyer Sans, pod vodstvom dr. Firata Sandisa. Ta študija je v okviru širšega projekta enakosti spolova, spolov. To je sprejel naš odbor lani Gati Zabal in gospa Šurin sta prčoki za proračun. Najprej bom dal besedo avtorju za kratko predstavitev zaključkov študije. Kratko, torej to pomeni največ deset minut. Hvala lepa, veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj sem glavna avtorica študije, prihajam iz Liverpoola in tukaj sem bila tudi 2015 dvakrat, ko sem predstavila prejšnjo študijo. Tako da upam, da boste videli, da smo dosegli nekaj napredka pri načrtovanju proračuna po spoli v EU. Torej, najprej. Kaj? Okay pravzaprav to pomeni. Tukaj ne gre za proračun, ki bi bil namenjen različnim spolom, ne, tukaj gre za neutralnost moške in eh, ženske in odločitve pri proračunu na njih vplivajo na različne načine. Njihove potrebe so raznolike in proračun, ki je občutil za spole, ne prispeva samo k enakosti med spoloma, ampak tudi k drugim vrednotam, kot je preglednost in odgovornost proračuna. In zato so mednarodne organizacije, tudi ZN, se odločno zazemali za načrtovanje proračuna po spolih. Že 95. so odločno v ZN priporočili, da bi imeli delikaten pristop za proračun po spolih. V EU to izhaja tudi iz zakonodajnega okvira, ki vključuje tudi proračun po spolih, tako da mislim, da ni posebne potrebe po spremembi zakonodaje, da bi torej institucije imele ustrezen pristop za proračun po spolih. 2015 smo raziskovali, smo pa gledali proračun iz let 2014 in 2015, pa tudi prejšnji večletni finančni okvir. Naše ključno, naš ključni sklep je bil, da se ni dosledno sledilo pri izvajanju politik načrtovanega proračuna po spolih. Priporočili smo skupne okrepe Komisije sveta in parlamenta, da bi to razrešili. Trenutni študiji pa smo si ogledali potencijalne izboljšave od 2015. V skladu s trenutnim proračunom, pa tudi s prihajajočim večletnim finančnim okvirjem. To je temeljilo na prejšnjih študijah, pa tudi z intervjuji, za katerimi generalnimi direktorati komisije, ki so odgovorni za ta področje politik. Veste, da imamo tudi resolucijo Evropskega parlamenta na to temo in mislim, da tega tu ni potrebno ponavljati. V kontekstu večletnega finančnega okvira smo načetovanje poročuna po sporih ponoma spregledali in to je obžalovanje vredno, kajti še vedno smo daleč od enakosti med spoloma. Kar se tiče zakonodaje, ki je bila sprejeta za reformiranje nekaterih programov za izdatke v okviru večletnega finančnega okvira, pa pogosto ne vidimo doslednega pristopa, ki spoštuje enakost med spolom kot horizontalni pri, eh, princip. Prav tako je v prejšnjem poročilu to že omenjeno. Obžalujemo to, da sedaj ni več programa za enakost med spoloma, vse skupaj je nekako združeno in to pomeni, da je sedaj veliko teže dobiti sredstva za ta program. Nasplošno se nam zdi, da prav veliko napredka ni od leta 2015. In enakost med spoloma še vedno ni dosledno spoštovana v proračunu Evropske unije. Nekaj, kar je bilo predvsej osupljivo med intervjuji, pa smo videli, da generalni direktorati sploh ne nimajo skupnega razumevanja, kaj točno je načelanje proračuna po spolih. In tudi ne menijo, da je to potrebno posod in vedno upoštevati. Potem pa je bilo tudi nekaj pozitivnih razvojev, AEG na primer, ki so bili zelo, zelo maljivi in so objavili tri različne študije, zdrževali so strokovnjake, metodologijo za EU, zato da bi lahko na stezni način izvajali ta poročun po spolih. Mislim, da je dovolj znanja strokovnih informacij, zato da lahko podpremo ukrepe na tem področju, če bo to potrebno. Potem pa tudi resolucija Evropskega pomenta 2017 na to temo in tudi akcijski plan odbora za poročun 2018 o Enako smo med spoloma. To nas navdaja z upanjem, kaj ti to kaže, da ni samo odbor FEM, ki je odgovoren za to. Zdi se, da se sedaj pojavlja koalicija med različnimi odbori v Evropskem parlamentu in da obstaja pripravljenost za to, da bi Evropski parlament se resnično zauzel za načrtovanje poročila po spolih. Glede na vse to, kateri, s katero so naša ključna priporočila, zelo so podobna tistim 2015. Zaveza EU enakosti spolov mora biti prepoznana na makro, mezo in mikro ravneh. Makro raven, to je evropski semester, EMU, mezo level, to je večletni finančni okvir, mikro raven pa ustreza letnim proračunom in posameznim programom in politikam EU. To priporočamo zato, ker če bi popolnoma spregledali ta element v makro, na makroekonomskih ravneh, potem bo zelo težko to popraviti na drugih ravneh, če spregledamo načrtovanje proračuna po spolih na makro ravni. Prav tako mora biti to cilj politik pri vseh vrsticah proračuna EU. In vse politike, ki dobivajo sredstva iz EU, morajo biti tudi že take, da izpolnjujejo pravila enakosti med spoloma. Potem pa tudi vsi ukrepi, ki se izvajajo za ruskega proračuna, morajo biti izvedeni tako, da imamo določene indikatorje za enakost med spoloma. Vse to moramo spremljati pri pripravi, izvajanju, nadzorovanju in inovaciji proračuna. In to zahteva skupne ukrepe Komisije sveta in parlamenta. Kaj bi parlament lahko storil, pa je da bi na vseh platformah, tudi na plenarnem zasedanju, se dosledno zavzemal za načrtovanje proračuna po spolih. Razprave o proračunu, oprostite, na plenarnem zasedanju so še prav posebno pomembne na to temo, kajti tak je nazoča tudi komisija in Evropski parlament in poslanke in poslanci imajo priložnost, da resnično zastavijo vprašanja, izpostavijo to vprašanje in potem komisija odgovori. Prosim, da bi tvorili koalicijo, glede tega in bi to jasno izrazili na plenarnem zasedanju. Vem, veliko vprašanje je potrebno upoštevati pri proračunskih postopkih in časih imamo tudi zelo, zelo veliko rokov, ampak zelo pomembno je, da se o tem govori v odborih, pa tudi na plenarnem zasedanju. Tako, to je konec moje predstavitve. Hvala lepa za to, da ste mi prisluhnili. Merci, madame, pour euh, cette... Hvala lepa za to predstavitev. Torej, napredek je realen, ampak eh, skromen. Sedaj pa Gardija Zabal, prosim. Sí, gracias, lo Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti za predstavljeno študijo. Um, to je zelo aktualen trenutek, je predvečer 8. marca, mednarodnega dneva žensk, to je dan protestov, dan eh, ponovnega zauzemanja za človekove pravice. V zadnjih letih je 8. marca veliko ljudi šlo na ulice, tako ženska, kakor tudi moški. Predvsem v Španiji se je to zgodilo in na to sem ponosna. Upam, da bo tako tudi jutri. In če si ogledamo rezultate študije, torej um, naša gostja je rekla, da je bilo napredka zelo malo ali pa sploh nobenega. To je frustrirajoče. To pomeni, da moramo jutri iti na ulice, upam, da bodo ženske pri tem pospravili spremili tudi moški, ampak res je sramotno, kako se stvari sploh niso spremenile tukaj od leta 2015. Um, ehm, pogosto govorimo o enakosti spolov tudi na področju recimo podnebnih sprememb. In tukaj pa smo videli pomembne korake um, na področju politike, na področju proračuna, eh, na področju podnebnih sprememb smo recimo sprejeli mednarodni sporazum iz Pariza, ko gre za upoštevanje politike enakosti spolov pri pripravljanju proračunov, pa ni napredka. In to me skrbi. Ne samo, da ne napredujemo hitro, zdi se mi, da smo prišli do popolne blokade. mislim, da bi morali črno na belem našteti vse programe, pri katerih eh, prihaja do problemov in morali bi jasno povedati, kaj morajo narediti institucije, zato da bi prišlo do napredka. Pomembna točka v poročilu je tudi to, da je AIGE uh, pripravil številne študije, kjer eh, so dokazali, da je možno upoštevati načelo enakosti spolov pri pripravi proračuna. To je možno. In to me privede do naslednjega razmisleka. Ko se zauzemamo za pripravljanje proračuna na osnovi upoštevanja enakosti spolov, Eh, se zgodi, da najdemo vedno znova iste izgovore, češ imamo druge prednostne naloge eh, in nekako um, politiko enakosti spolov vedno puščamo za kasneje. Tukaj bi morali pravzaprav spremeniti razmišljanje, spremeniti bi morali mentaliteto. Jaz nimam toliko vprašanj, kot pa imam predloge priporočil za to, kaj bi lahko naredil Evropski parlament, za to, da bi na tem področju končno prišlo do napredka in da bi dejansko lahko horizontalno v, v vse naše politike vključili v uh, načelo enakosti spolov. Enako velja tudi za proračun. pravzaprav bi si parlament moral to zastaviti za prednostno nalogo. Ampak dobro, poleg izjav in politik, katera so tista orodja, ki bi jih lahko uporabili tukaj? Konkretna orodja. E, mislim, da imamo tukaj primankljaj tudi na področju usposabljanja, izobraževanja imamo inštitute, ki nam lahko podajo priporočila, mi pa ne znamo dejansko preučiti situacije na terenu in na podlagi tega podati konkretne predloge. Morda bi nam lahko naša gostja podala kakšen konkreten predlog. Ta študija jasno kaže na to, da komisija tukaj ni opravila svojih nalog, zato bi bilo zelo dobro, če bi dobili vaša priporočila in predloge v zvezi s tem, kaj lahko storimo. Doma. Hvala lepa. Gospa Toma. <laughs> Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej vam želim čestitati. To je resnično zelo koristen dokument imeti vse te elemente. Še posebej zato, ker je parlament, kot veste, že večkrat sprejel svoje stališče za naslednji večletni finančni okvir morda veste, morda ne. In zahtevamo verifikacijo proračuna, tudi kar se tiče enakosti med spoloma, glede aktivnih politik. In kot je dejala gospa Kadija Zabal, imamo, potrebujemo nadzorna urodja, pa tudi urodja za uvajanje ročnih elementov. In morda se tukaj naj ne nekoliko polariziram. To, kar smo izglasovali, glede večletnega finančnega okvira, je nekakšen umestni pregled. Sedaj moramo oceniti, kako se razvija prava proračuna, ki poštevajo tudi enakost spolov. In glede na to verifikacijo, preverbo, bomo morda lahko spremenili in to je torej smisel tega obveznega pregleda, bomo lahko spremenili programe v prihodnosti. V tem trenutku je to zapisano nekoliko teoretično, kar se tiče ciljev, da obvezni pregled, umestni pregled, pa je resnično tisti trenutek, ko bi lahko preverili in pripravili novo smeritev za določene politike. Pripraviti pa moramo orode in kot je dala Ajder, v tem trenutku jih nimamo. In ni parlament tisti, ki bi opredelil orode, to je komisija. Tako je zapisano tudi v večletnem finančnem okviru. Komisija mora predlagati orodje za ta pregled, pa tudi za to spremembo usmeritve, če bo potrebno. kar se tiče izvajanja programov komisije. Kajti ne gre samo za pregled večletnega finančnega okvira, ki lahko uredi to te elemente. Zelo pomembno je imeti to prvo izmenjavo mnen, ampak seveda moramo biti potem v prihodnosti učinkoviti in ne samo deklarativni. Nujno potrebno je, da imamo ustrezna urodja za izvajanje in tudi za verifikacijo. Za hitro izvajanje, in hiter nadzor, kajti ne bomo zmogli vedno izvajati teoretičnih strateških ocen. Potrebujemo torej hitra orodja evalvacije in pregleda. In to se mora nadaljevati pravzaprav vaš čas. In potem tudi orodja za usmerjanje politik. Hvala lepa. To je torej tema, ki bo po mojem mnenju postala osrednja potrebno bo hitro zadostiti potrebam državljank in državljanov. Hvala lepa, še kdo? Ne? Naj tudi sam izrazim svoje mnenje. Zelo cenim Majder in spodbujam njeno pobudo kako pa upoštevati enako spolov v proračunu. Veliko poročil sem že pregledal, ampak ko potem rečemo, da se to proračuno ne izvaja dovolj, bi vseeno rad, da nam date dva, tri konkretna priporočila. Če pripravljate proračun, kaj bi vi storili, da bi vi storili, zato, da bi se v proračunu spoštovala enakost med spoloma. Vsako leto glasujemo v proračunu. Imamo določena pričakovanja, kar se tiče enakosti spolov, ampak konkretno, ko pravite, da ni dovolj ukrepov za zagotavljanje tega načela, konkretno nam povejte, dva, tri priporočila, konkretna priporočila, ki bi jih morali uvesti v naše proračune. Prosim, beseda je vaša. Okay, thank you. Hvala lepa za vprašanje. Vsa pravzaprav gredo v isto smer. Želite biti bolj konkretni, želite govoriti o orodjih in o tem, kaj bi parlament in institucije nasplošno lahko storile, kar se tiče tega, da bi to postala resničnost. To je zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa. Najprej. Čeprav to zveni zelo zapleteno, ko govorimo o tvojem proračunu, ki bo števa enakost spolov, to ni zapleteno vprašanje. To samo pomeni, da mi vsi, moški, ženske, prispevamo k razvoju družbe, ozaveščamo glede posledic politik da moške in ženske, ki so raznolike. To lahko vidite tudi v vaših izkušnjah. Soočamo se z različnimi ovirami, različnimi omejitvami in na to, kje smo kot posamezniki, kar se reče naših lastnosti, izobraževanja, dostopa do dela, do političnih platform, ki imajo možnost sprejemati odločitev. In lahko bi navedla še več primerov. Torej, V bistvu gre za to, da ozaveščamo najprej in da to uvedemo v naše vsakodnevno delo. Vedno spremljam poračunsko razpravo, čeprav tega veliko državljanov ne počnejo. Veliko vas poznam iz teh razprav. Razprava 2019, pa tudi prejšnje razprave, so se precej osredotočile na varnost migracije, na migracije, emu. Pričakovala sem nekoga, ki bo spregovoril tudi o veliko enakosti med spoloma, pa se to ni pojavilo. Veliko dokazov, raziskav kaže, da ekonomska politika, politika vrčevanja, še prav posebno vpliva veliko bolj na ženske kot na moške. Ne samo zato, ker izgubljajo delovna mesta, ki so večinoma zaposleni v javnem sektorju, sektorju storitev. Ampak tudi ženske prevzemajo potem skrb za otroke, za bolne starejše, torej morajo ženske delati tako doma kot v službi. So bolj obremenjene. To moramo torej uvesti v načrtovane proračune kot posamezniki, institucije in tako dalje. Ampak, če želite veliko bolj specifične ukrepe, Eder je razvila dobro škatljico urodi za usmerjanje institucij in uradnikov na tem področju, kako bi lahko izvajali bolj delikaten pristop glede načrtovanja proračuna, ne poštevali enakost med spoloma v vsakodnevnem življenju. Zelo splošen predlog, ampak to lahko postane bolj tehnično, ko to vedemo v proračun. Naprimer, kaj bi lahko storili, da bi komisija, da bi od komisije zahtevali, da pripravijo indikatorje za enakost med spoloma. In države članice to pripravljajo že, že zelo dolgo. V Avstriji je to celo zapisano v ustavi. Tako da imamo določene elemente, iz katerih se lahko kaj naučimo nekaterih državah, ko se pripravlja proračun, mora organ, ki predstavi proračun, predstaviti tudi oceno enakosti, kako bo to prezdelo različne dele družbe, ne samo moških žensk. Torej, veliko je izkušenj, ki jih lahko uporabimo in se iz njih kaj naučimo. Lahko pa zahteva tudi od komisije, da pripravi nekaj kazalnikov, kako bi te različne politike, ki jih pripravljajo, kako plivale na moške ali ženske izobraževanje, migracije in tako dalje. Vsi primeri, ki sem jih podala. Poročilo pa je tudi kar nekaj specifičnih predlogov. Naprimer, kar se tiče programa DAFNA, ki sedaj nima več sredstev kot individualni program in mora tekmovati z drugimi programi. In to potem uvira ne samo enakost med spoloma, ampak tudi proračunsko preglednost na splošno. Ko torej to mešamo z drugimi programi, te kazalnike uporabljamo in če jih ne uporabljamo, potem ženske izgubijo. Veliko lahko, lahko postorimo, nekatere bolj tehnične, druge manj tehnične stvari, ampak konec koncev je potrebno razviti zavedanje glede enakosti med spoloma v naš, pri našem vsakodnevnem delu in temu slediti. Hvala lepa.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 No, ne vem, kako je v vaših državah, ampak na polskem eh, je to dan, ko pokažemo svojo ljubezen in občudovanje do žensk. Eh, torej, na polskem na ta dan občudujemo ženske, ne pa da odidemo protestirati na ulice. Jaz nisem zelo dober, ko gre za feministična gibanja in tako naprej, ampak meni se zdi, da nobenemu spolu ne pomaga, če ženske silimo v to, da prevzemajo moške vloge in obratno. Meni bi bile ljubše situacije, kjer bi ženske bile ženske, moški bi bili moški, eh, ženske so srečne kot ženske. Nima smisla, da se pretvarjajo, da so moški, zato prosim, ne silite ljudi v to, da spreminjajo svoje vloge če želijo eh, spremeniti spol, potem je vse lepo in prav, ampak prosim, nasilite ženske, ki so srečne, z, ker so ženske, eh, da bi bile moški. Ne bomo podrševali te razprave. Gospod Žutek je predstavil svoje osebno mnenje. Polskem okviru, gospa Gvadija Zabal. Sí, La verdad que no sé por dónde empezar. Uh, eh, ya. Ja, yeah predsednik, sploh in kje naj začnem. Ampak jasno je, da gospod Žoltek eh, ni imel kaj veliko stika z ženskimi organizacijami. Uh, ni tako, da bi ženske prevzemale moška dela in obratno, ker spoh v prvi vrsti ni uh, posebnih delovnih mest za moške in posebnih delovnih mest za moške. Uh, Eh, gre za to, da želimo enakost med spoloma in vsi moramo biti svobodni, svobodno moramo odločiti, kaj želimo delati, koliko, dela želi, koliko časa želimo posvetiti dela in, um, delu in koliko zasebnim zadevam. V moji državi pogosto na dan 8. marca potekajo protesti in vsako leto je na ulicah več žensk in več moških. Lani je verjetno največ ljudi protestiralo od začetka tega gibanja in to smatram za nekaj pozitivnega. Um, torej, protesti 8. marca so nekaj pozitivnega, nekaj, kar moramo pozdraviti. Um, ne pa toliko protestov, ki so potekali 11. marca 2004, ko smo protestirali zaradi terorističnih napadov. Um, Skratka, gospodu Žolteku priporočam, naj se seznami s temi temami. Ne gre za boj žensk proti moškim, ampak gre za boj obeh spolov, zato da bi vsi imeli enake pravice in enake priložnosti. Hvala, gospa Gresle. Ja, jaz sem predsednica Združenja žensk v moji regiji, v našem združenju 4000 žensk. In gospodu Žolteku bi povedala naslednje. Dobro, če vas ženske teme ne zanimajo, pa se dajte ukvarjati za moškimi temami. Moški umrejo prej, ehm, več je nesreč, v katerih so udeleženi moški, več je samomorov med moškimi. Ja, to pač ostaja med moškimi. Morda bi moški morali sami razmisliti, zakaj je temu tako. To mislim resno. Ne, na zadnje se ženske nočemo starati same, lepo bi, bi imelo, da bi ob tem imela še kakšnega moškega, samo tako ob strani. Si, Hvala lepa, gospod Toma. Prijevmo, si duple. Kratko, prosim. Спасибо. Monsieur Viotti. Oui, non, là je suis. Pod Viotti je pomagal, hvala. Ja, katastrofa, vsi dokumenti so mi padli na tla. Zelo kratka bom, gospod predsednik. Kot so kolegi že dejali, gre za enakost, ne gre za to, da bomo nadomeščali drug drugega. Zelo feminističen sem. Evo, čau, ne, ne, je tukaj. Ne vem, ali se vam zdi, da sem postala bolj moški. Ne, skako ne. Ampak jutri bom v Varšavi in bom protestirala s feministkami Polske. Upam, da bi bili tudi vi tam, če vas ne boje škoda, kaj ti tukaj ne gre samo za žensko vprašanje, enako smet spolo imajo vprašanje za celotno človeštvo. Hvala lepa. Donc, euh, une... Hvala lepa. Imamo torej sporočilo, kar nekaj napredka lahko še storimo. Ampak, gospod, ta bolj konkretna priporočila bi pa vseeno radi. Ne skrivam. Malo se še sprašujem, kaj točno pomeni proračun, ki upošteva enakost med spoloma. V delu, ki ga izvajamo, nimamo tise, da tega ne upoštevamo. Mislim, da seveda lahko še napredujemo. Ko naprimer predlagamo kandidate za pomembne organe in tudi v organe, naprimer, Evropske centralne banke ali Evropskega finančnega organa. Vem, tukaj so samo moški kandidati. Morda bi bilo potrebno svet pozvati k temu, da bi na tem skrajšanem seznamu imeli enako število moških in žensk. Bi poskušali potem na to gledati nekoliko bolj globalno. In morda bi potem pod takšnimi pogoji lahko potem imeli tudi več žensk na teh vodstvenih položajih. Če bi nam lahko torej predlagali konkretne elemente, kar se tiče priprave proračuna na enako spalo, bi bilo to zelo dobro pri pripravi našega dela in pri glasovanju v parlamentu. Tako, sedaj pa dobi, dobim besedo sam. In sicer gre za ukrepe za izvrševanje in financiranje splošnega poročanja Evropske unije za leto 2015 v zvezi z stopom Združenega kraljestva iz Unije. Gospod Oettinger je predstavil predlog komisije 7. februarja. Komisija je pripravila pisne odgovore na vprašanje, ki jih je zastavil svet in ki so je, smo jih zastavili mi. Naj povem, da se zavzemam za to, da bi podali pozitivno mnenje za to zakonodajo, kajti tukaj se želimo izogniti neurejenemu izstopu Brexita, to je v interesu Združenega kresta, nas in tudi drugih partnerjev. Naj omenim, da si želim, da bi britanski parlament sprejel, da bi se odrekli odstopu. Da bomo imeli urejen Brexit. Kar se tiče časovnega razporeda, pa bo glasovanje v odboru zgolj takrat, če bomo dobili uradno mnenje. Mm, zaenkrat tega še ni. In to se ne bo zgodilo, če britanski parlament ne bo potrdil sporozuma o brexitu, kajti potem bi se postopek ustavil. Če pa bi se britanski parlament odločil za to, da bi po pesnem členu zahtevali kratko podaljšanje izstopa. In če bi to potem svet sprejel, potem bi verjetno to odločitev speli skupaj. In bi se potem s tem vprašanjem ukvarjal naslednji parlament. Sedaj bodo dobili besedo koordinatorji političnih skupin, za dve minuti vsak, pa tudi vsi ostali, če bodo to želeli. Gospod Fernandez, ste pripravljeni? Ili rezervi. Okleva malo. Gospa Guardia Zabal, boste vi začeli.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 ustrezajo interesom Evropske unije. In mislim seveda, da potrebujem vašo podporo, vaše zaupanje. Vidim, da jo imam in to me seveda nadaja z veliko upanja. Zelo sem ganjen. Alors, je vais conclure. Zaključim. In naj vam povem, da je rok za predloge sprejem 11. marec ob 16. Tisti, ki ne želite, da parlament poda pozitivno mnenje, vam ni potrebno podati predloga sprejem, lahko glasujete samo proti predlogu resolucije. Tako. Sedaj pa. Naslednja točka. Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi v proračunih za leti 2019 in 2020. Daniel Vajoti bo dobil besedo, poročevalec za proračun 2019 in potem še Monika Holmajer, poročevalka za proračun 2020. Gospod Vajoti, prosim. Za integracije Eh, durante la procedura di bilancio del 2000. Hvala. Gospod predsedujoči. 344 predlogov sprememb je bilo uloženih na temo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. In to kaže na to, kako ključnega pomena so pilotni projekti in pa pripravljalni ukrepi za nas oboji nam omogočajo to, da se lahko odzovemo na nove izzive. 2018 smo dosegli kompromis o proračunu za leto 2019. Takrat smo se dogovorili o 75 pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Eh, na osnovi predhodne ocene komisije. Štirideset milijonov smo namenili za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe v letu 2019 eh, za, pri, za pilotne projekte. Za pripravljene ukrepe pa smo namenili in uh, eh, 70,3 milijona evrov. S tem smo dosegli zgornjo mejo, ki jo predvideva finančna uredba. Kar se tiče izvajanj eh, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepih, nas je komisija tukaj eh, obvestila, da bomo dva pilotna projekta Za dva pilotna projekta bomo um, poskrbeli za posebno pravn, pravno podlago. Hvala lepa. Merci. Voilà, Hvala toliko glede pilotnih projektov in pa pripravljenih ukrepov eh, za 2019. Sedaj pa Monika Holmar za proračun 2020. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, pripravila sva delovni dokument v zvezi za pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi za leto 2020. Imamo dva roka za predstavljanje izdajo pilotnih projektov in pripravljalnih eh, ukrepov v predhodno oceno 8. aprila prvi krok in pa 11. julijo ob 5. Eh, uri eh, za drugo rundo. To je povezano z zakonodajnim ciklom. Od, ena, od julija bodo tudi novi kolegi in kolegice imeli možnost še kaj predlagati na področju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov tudi če se to ne bo zgodilo in moramo vseeno dati to možnost. Trenutni poslanci v osmem zakonodajnem mandatu lahko sodelujo samo v prvem krogu, na novo izvoljeni poslanci pa lahko sodelujo v drugi rundi predlogov, pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov. Ne bi pa bilo pravično, da bi poslanci, ki so sodelovali v prvem krogu, potem spet sodelovali v drugem krogu z projektom za spremenjenim imenom. To nima, smisel, to nima smisla. Vsak lahko sodeluje samo v enem krogu predlogov za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Poslanci, ki so sedaj v parlamentu, mora zato imeti v glavi rok 8. april in morajo razmisliti o tem, ali želijo predlagati kakšen pilotni projekt ali pripravljalni ukrep. Potem, kar se tiče uh, predlogov o sprememb proračunov, uh, to lahko predlagajo samo člani odbora za proračun, preostali poslanci pa lahko predlagajo spremembe samo, če je vsaj eden izmed skupine poslancev polni član ali pa namestnik v odboru za proračun. Na podlagi poročil, ki jih je pripravil Zigfrid in pa ki jih je pripravil Daniele, se je pokazalo, da uh, nekateri podajajo predloge, ki nimajo spoh nič uh, opraviti z pravili o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Predlog je torej lahko podan samo enkrat in predlogi morajo biti podani v angliškem jeziku ali pa v uh, enem izmed drugih strokovnih eh, oziroma uradnih jezikov v institucijah Evropske unije, torej v nemščini ali pa v francoščini. Kaj ti, če je treba potem eh, vse skupaj še prevajati, preprosto ni mogoče potem spoštovati rokov. To ne pomeni, da omejujemo večjezičnost, ampak gre za časovne omejitve, ki jih moramo tukaj upoštevati. Prevod pa bi seveda pomenil podaljšanje časovnih rokov. Predlogi so na voljo v e-odboru, treba jih je predložiti v, standa v obliki standardiziranih formularjev. In če komisija poda za nek projekt označbo A ali B, um, je, je treba to oznako spoštovati, razen če komisija pri tem ne upošteva kakšnega prednostnega projekta Evropskega parlamenta. No, uh, gre predvsem za, projek za projekte na področju izobraževanja, varnosti, uh, gre za sosedsko politiko. To je pač usklajeno z našimi smernicami glede prednostnih nalog vsi predlogi, ki bodo predloženi za predhodno obravnavo aprila ali pa julija, morajo biti upoštevani tudi pri predlogu proračuna. Skratka, s tem sem želela še enkrat opozoriti eh, na pravila, ki jih je treba spremeniti spoštovati pri predložitvi teh projektov in ukrepov eh, in seveda sem vam na voljo za vprašanja. Hvala. Torej, sporočilo za poslance iz odbora eh, in pa tudi za celoten parlament je jasno. Pred 8. aprilom je treba predložiti predloge. In potem julija ne smemo nadomeščati tistega, kar je bilo zamujeno. Julija uh, bodo tam torej prvi poslanci v novem mandatu in um, to bo še čisto nekaj drugega. Poročevalci v senci so sedaj na vrsti. Kdo želi besedo? Poročevalci v senci? Nihče? Ali kako? Uh, če kdo drug želi govoriti, prosim, povejte. gospod Vjot in pa gospod Holmajer, naša splošna pričevalca, sta bila zelo jasna. Gospod Urel, bi lahko vi predstavili svoje stališče menu komisije? Hvala, gospod predsedujoči, na kratko. Najprej se zahvaljujem gospodu Vjotiju in pa gospi Holmajer za predstavitev. Uh, predstavitev v celoti podpiramo in se z njo strinjamo. Vsebina mestnega poročila komisije, ki ga je nakratko predstavil gospod Vioti, kaže na to, da postopek, ki smo ga vzpostavili, dobro deluje. Velika večina pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov eh, je izvajanih, torej vse tisti, ki so bili izbrani v odboru za proračun. V glavnem gre tukaj za hvala predhodnemu delu. Eh, tukaj gre za oceno komisije in pa za delo splošnega poročevalca, ki preuči oceno komisije. Eh, zaradi pripravljalnega dela je tudi izvajalna faza zelo dobra. No, letos eh, imamo novost, imeli bomo drug krok ocene projektov. Eh, ta, bo potekala, eh, ta krok bo potekal po ceni eh, poleti. Komisija bo skušala poskrbeti za to, da bo postopek učinkovit, no, ker je to ker je drugi krok predviden Eh, za poletje, bomo lahko naleteli na določene zamude, eh, kajti takrat ni toliko osebja na voljo za pripravo ocen. Če zaključim, ne dvomim v to, da bomo imeli odlično sodelovanje z gospod Holmajer, tako kot smo odlično sodelovali tudi z gospodom Vjotijem lani. Veselimo se tega sodelovanja. Hvala. Hvala, gospod Urel. In smo končali. S to točko, sedaj glasovanje uh, bo v 12, kar pomeni, da bomo um, naredili krajši odmor do 12. Kolegi, ki še niso prišli, lahko pridejo vmes. Torej, prosim v dvorano in torej par minut odmora. Chers collègues, la séance est reprise. Smo začeli, kolegice in kolegi. Sedaj bomo glasovali o kompromisih in pa o predlogu sprememb. Najprej smernice, poročilo Marka Hormajer za proračun 2020. Najprej bomo preizkusili sistem, torej prosim, stavite kartice v naprave in glasujemo poskusno. Ste pripravljeni? Glasujemo. Konec glasovanja. Prvi kompromis, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem pa predlog smo imeli 26 za, proti, vzdržane, spreta. Predlog 27, prvi del, za, proti, vzdržane, zavrn. Drugi del, za, proti, vzdržane, bomo preverili. Elektronsko preverimo drugi del 27. predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 proti 14, zavrnjeno. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto kompromis 19 eh, za, proti vzdržane sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržane sprejeto. Eh, predlog 38 za, proti vzdržane. Bomo preverili elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 11. Sedaj pa kompromis 8 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog 49 z ustnim predlogom. Kdo je za proti vzdržani? Sprejeto kompromis 10 za, proti, vzdržane, sprejeta. Kompromis 11 eh, za, proti, vzdržane, sprejeta. Kompromis 12 eh, za, proti, vzdržane, sprejeta. Eh, predlog 61 za, proti, vzdržane, sprejeta. Predlog 66 za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa je predlog 71. Eh, eh, tukaj glasujemo po delih prvi del. Oziroma, prvi del je brez predmeten. Eh, drugi del je. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Mislim, da je zavrno. Potem pa predlog 73. Tudi tukaj bomo glasovali o drugem delu. Drugi del pri 73. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrno. Kompromis 21 za, proti vzdržanje, sprejeto. Sedaj pa 79 eh, v dveh delih pridejo za, proti, vzdržanje. Bomo preverili, elektronsko preverjamo. Eh, torej ta pridejo pri 79. Konec glasovanja. Ta je brezpredmeten. Ok, tudi ta drugi je brezpredmeten. Potem pa kompromis 15 za, proti, vzdržane, spreto. Kompromis 16 za, proti, vzdržane, spreto. Predlog 87 za, proti, vzdržane, ni čisto jasno, bomo preverili elektronsko. 87 za. konec glasovanja. 15 proti 17 zvrna, 88 za, proti. Zdržanje. Mislim, da je zavrnjeno. Sedaj pa eh, predlog 91 za, proti vzdržanje in sprejeta. Kompromis 17 za, proti vzdržanje in sprejeta. sebe predlog 29. Uh, eh, najprej prvi del pri uh, eh, 29 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Prvi del pri 29. Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 16. In smo pri drugem delu za proti vzdržanju. Bomo preverili elektronsko, drugi del pri 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 16. Sedaj pa predlog spremembe 101. Za proti vzdržanje. Zavrnen. Sedaj predlog 102. Za proti vzdržanje proti vzdržanju, je zavrnjen. 103 za, proti vzdržanju, sprejeto. 104 za, proti vzdržanju, sprejeto. Predlog 105 za, proti vzdržanju, zavrnjeno. 106 za, proti vzdržanju, zavrnjeno. 107. Sedem je brezpredmeten, 108 glasujemo za, proti, vzdržani, zavrn. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 1 za, proti, vzdržani, zavrn. Predlog 2 za proti vzdržanje. Bomo preverili elektronsko, preverimo dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 16 ponovno. Predlog 3 za proti vzdržanje. Bomo preverili elektronsko 3. Konec glasovanja zavrnjeno 19 proti 14. Predlog 5 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Predlog 6 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 7 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Sedaj pa končno besedilo, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 24 proti 7, 2 vzdržana. Čestitke. Splošni pročevalki. Sedaj pa Danil Vjoti um, za splošni pročun 2019 prenosi pri tretjem razdelku pročuna 2019. Gospod uh, splošni pročevalci, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj imamo tri prošnje za povračila sredstev za 2019. 64 milijonov za plačila za IP za Turčijo. Prav tako eh, se že osredotočiti na lakoto, lakoto v Jemnu, 7 milijonov ljudi, eh, četrtina prebivalstva v Jemnu eh, je lačnih ni za dosti hrane zaradi celotnega konflikta in država se ruši, lomi in zato bi radi glasovali za. Potem tri, 50 milijonov evrov obveznosti iz izredne pomoči, potem isto za IP za Turčijo, tu gre za pomoč eh, tudi ljudem v Venezueli. Razmere se slabšajo v Venezueli, so dramatične. In potem še številka 4, 30 eh, milijonov evrov Eh, za izredno pomoč in pa 24 milijonov za IPA Turčijo, za eh, lakoto v Južnem Sudanu, tam je lačnih več milijonov ljudi, beguncov, tako v Sudanu kot tudi v Etiopiji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod splašni poročevalec. In bomo glasovali elektronsko. Gospod eh, Jurel, uh, komisija še kaj želite dodati? No, pravzaprav ne. Like his, uh, Hvala, poročevalec je bil jasen. Zahvaljujem se mu za priporočilo, da sprejmete te tri transferje, kaj ti tukaj res potrebujemo okrepitve. Eh, za te tri velike krize, poleg tega, o čemer smo se že odločili v okviru proračuna. Vrede bomo elektronsko glasovali. O nič dva elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za. Eno zdržan. Potem nič tri. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto 23 za en vzdržan. Nič 4. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 24 eh, za en vzdržan. Sedaj pa gospod splošni poročevalec ima tudi spremembe v razpredelnici za osebje pri komisiji. Komisija namerava uporabiti člen 53 finančne uredbe, da bi 130 eh, stalnih eh, mest spremenili v v AST, gre predvsem za tehnološka mesta in pa za raziskave. E, to bi z mesti AST bi poskrbeli za nekaj prihrankov in pa za prasredstvo za leto 2019. To je v skladu z 53. členom finančne uredbe o e, stopnjah AST 11, 12 in 14. obseg osebja bo znižan za celotno finančno leto. Um, tukaj spremembe mest nismo presegli, vseeno pa bi morali o tem poprašati komisijo v obliki pisma o spremembi proračuna. Gospod Turel, se želite odzvati na to vprašanje? vprašati, zakaj tako velike spremembe? Nekaj tednov po glasovanju o proračunu. Uh, yes, thank you, chairman, and, and thank you to the rapporteur for, for... Hvala. Hvala poročevalcu za to vprašanje. Razumem, da gre tukaj za problem časa. Uh, od potrebi po tej spremembi nam je bilo sporočeno šele potem, ko smo glasovali o proračunu in zato smo morali uporabiti 53. člen finančne uredbe. Jemljem pa na znanje pripombe poročevalca, da bi bilo to v bodoče bolje urediti v obliki predloga spremembe proračuna. Donc, chers collègues, c'est pour la. Torej, kolega, to je sedaj, kolegi, to je sedaj zgodovinski trenutek. Um, to sem pa več ponovila. Če nihče ne ogovarja, eh, ne vem, kdo želi besedo, morda ne, ok, potem pa smo te spremembe sprejeli. Gospod Rubik nima predlogov za sredstva. Enako velja tudi za nepremičninsko politiko. In smo končali z glasovanjem. Sedaj pa še uh, sestanek z zaprtimi vrati in kamera. In uh, torej, um, lepo prosim na tisti, ki uh, ne boste tukaj, da greste ven uh, in vam želimo lep konec tedna.